The priority for the coming year should be effective implementation and enforcement of the existing legal and policy frameworks. In političnih okvirov. Pozorno je treba spremljati in the fight against organized crime. Freedom of expression. Svoboda izražanja je prav tako nekaj, kar nas skrbi. Komisija priporoča že petič, da se začnejo pristopna pogajanja. Svet zaenkrat še ni sprejel odločitve. Če ne bomo ukrepali, se lahko pojavi tveganje, da bomo škodovali tako reformam v nekdani Jugoslovanske republike Makedoniji in tudi verodostojnosti širitvene politike. Komisija ostaja še naprej pripravljena pripraviti predlog za pogajalski okvir in to ne mudoma. Upoštevali bomo seveda potrebo, da je treba vprašanje imena rešiti že zgodaj v pristopnih pogajanjih. Komisija meni, da če bodo v izvajanju skrining in pogajanja v svetu, potem bi lahko ustvarjali potreben zagon za to, da bi lahko končno rešili vprašanje imena, celo preden se odprejo pogajalska pogajanja. Z novim pristopom v zvezi s poglavi 23 in 24 bi prav tako zagotovili orodja za to, da rešimo vprašanja, ki države članice najbolj skrbijo. Albanija. Albanija je dosegla občuten napredek po sklepih decembra, sklepih sveta. Sprejeli so dva pomembna zakona in poslovnik parlamenta. Politve so potekale brez težav in ljudje so novi oblasti dali jasen mandat. Albanija je torej dosegla potreben napredek in komisija priporoča, da svet Albaniji podeli status države kandidatke. Pod pogojem, da se bo Albanija še naprej borila proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Če naj komisija predlaga odprtje pristopnih pogajanj, pa bo Albanija morala okrepiti prizadevanja, ki jih že izvaja Prav tako pa bo morala ukrepati na naslednjih petih ključnih področjih. Prvič, nadaljevati mora z izvajanjem reforme javne uprave. Drugič, sprejeti mora dodatne ukrepe za okrepitev neodvisnosti, učinkovitosti in odgovornosti pravosodja. Tretjič, še bolj si mora prizadevati na področju boja proti korupciji. Četrtič. Še bolj si mora prizadevati na področju boja proti organiziranemu kriminalu. In petič. Učinkovito mora okrepiti zaščito človekovih pravic, vključno s pravicami Romov, sprejeti pa mora tudi politike proti diskriminaciji ter izvajati načela eh, lasnine in pravice v zvezi z lastnino. Komisija je še vedno pripravljena Albaniji pomagati pri prizadevanjih za izpolnjevanje teh prednostnih nalog, z tem, da bi izvajali dialog na visoki ravni. Bosna in Hercegovina. Proces evropskih integracij je ustavljen. Včeraj zvečer je nogometna ekipa Bosne in Hercegovine pokazala, ekipni duh in enotnost. Zagotovili so uspešno noč, noč uspehov. Trenutno imamo v Evro Sarajevo skupino Evropske unije, ki si prizadeva doseči preboj na področju Sejdič-Finči, kar bi pomenilo za Bosno in Hercegovino novo obdobje in tudi za njene državljane. Moje sporočilo danes za politike v Bosni je, naj sledijo zgledu nogometašev, naj izpolnijo pričakovanja državljanov in naj zagotovijo novo prihodnost za to državo. Seveda smo pripravljeni pomagati, ampak napredek je odvisen od zmogljivosti političnih vodij, da se skupaj dogovorijo za kompromis, ki bo deblokiral pot do Evropske unije. To bi znova obnovilo zaupanje državljanov v zmogljivosti njihovih vodi, da lahko zagotovijo integracijo v Evropsko unijo, prav tako pa bi odprli vrata za vstop v veljavnost sporozuma o stabilizaciji in pridruževanju, kar bi potem vodilo do verodostojne prošnje za članstvo. Leta 2013 je svet sprejel odločitev, da odpre pogajanja za stabilizacijsko pridružitveni sporozum in to je za Kosovo pomenilo pomembno novo fazo pri odnosih EU-Kosovo. To je priznanje za napredek, ki so ga dosegli na področju ključnih reform in tudi prizadevanj, ki jih je Kosovo izvedlo za normalizacijo odnosov s Srbijo. Komisija si prizadeva, da bi ta pogajanja končali spomladi 2014 in osnutek sporazuma parafirali poleti, potem pa predlog predložili svetu, da ga podpiše in sporazum tudi sklene. In gospod predsednik, seveda vas bom obveščal, o tem, kako potekajo pogajanja o stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu na vseh ključnih delih pogajanj. Kosovo si prizadeva za to, da bi dosegli napredek na področju liberalizacije vizumskega režima in to je visoko na njihovem političnem dnevnem redu. Na naši ravni smo prav tako zavezani k temu in v prvi polovici 2014 bomo poročali o napredku. Kosovo mora aktivno podpirati EULEX pri izvajanju njegovega mandata. Kosovo se mora sedaj posvetiti izvajanju reform, ki so potrebne za to, da izpolni svoje obveznosti v okviru prihodnjega stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma s posebno pozornostjo na boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Dodatna sredstva v okviru IPA bodo pripomogla k izvajanju sporazuma iz aprila, vključno s podporo srpskih skupnosti v Kosovo. Turčija je za Evropsko unijo strateški partner glede na velikost njenega gospodarstva in na to, kako pomembno vlogo igra na področju zunanje politike in energetske varnosti. Leta 2012 so sprožili pozitivno agendo in to še naprej podpira in dopolnjuje pristopna pogajanja. Na področju pravosodnih reform je bil dosežen napredek, vlada pa je začela izvajati zgodovinski mirovni proces, ki je namenjen temu, da bi končali terorizem in nasilje na jugovzhodu države, kar je odprlo vrata za rešitev kurdskega vprašanja maja in junija so potekali protesti in eh, policija je prekomerno uporabila silo. Dialoga pa ni bilo, zaradi tega so se pojavili resni pomisleki. Preiskave policijskih ukrepov je treba končati in odgovorne prepeljati pred sodišče. Slišal sem, da Nekateri menijo, da bi bil pravi odziv Evropske unije na dogodke v parku Gezi ta, da se unija umakne. Ampak sporočilo svežnja, ki je bil sprejet danes, je drugačno. Evropska unija mora okrepiti sodelovanje z Turčijo in Turčijo še naprej podpirati. Podpirati pa mora tudi turške državljane pri izpolnjevanju njihovih legitimnih pričakovanj po dodatnih reformah, ki lahko okrepijo svobodo izražanja, svobodo medijev in svobodo do združevanja. Svežen demokratizacije, ki ga je 2013 predstavila turška vlada, omogoča možnost napredka na številnih vprašanjih, vključno v zvezi z uporabo jezikov, ki niso turščina in tudi turščina vključno s pravicami manjšin. V parlamentu sem že večkrat povdarjal, da je celoten potencial našega odnosa s Turčijo najbolje zagotoviti v okviru aktivnega in verodostojnega pristopnega procesa, pri čemer mora Evropska unija ostati merilo reform. Zelo veliko skupnih zadev imamo. Podpis sporozuma o vizumih in ponovnem sprejemu med Evropsko unijo in Turčijo ter sprožitev procesa liberalizacije vizumskega režima, bi bila situacija, kjer bi zmagali vsi, za obe strani. Komisarka Malmstromova in tudi sam sva zelo zavezana k temu. Na potezi je sedaj Turčija. Predlagam, da se za potezo tudi odloči. To je izjemna priložnost da se konkretno pokažejo prednosti odnosa EU-Turčija za turške državljane. Prav tako želim povdariti, kako pomemben je napredek pri normalizaciji odnosov med Turčijo in Evropsko unijo in njenimi državami članicami, vključno z Ciprom. Sedaj je nujno, da Turčija izpolni svoje obveznosti glede popolne izvedbe dodatnega protokola. To ste povdarili tudi vi, gospod predsednik kar zadeva Cipr. Komisija pričakuje, da bodo grške ciprske skupnosti in turške ciprske skupnosti ponovno začele izvajati pogajanja o vseobsegajoči rešitvi v okviru Združenih narodov. Vse strani spodbujamo, da storijo vse, kar je mogoče, zato da se oblikuje pozitivno vzdušje med skupnostima. Komisija je še naprej pripravljena okrepiti svojo podporo za ta proces, če bosta to zahtevali obe strani in če se združeni narodi strinjajo. Islandija in nova vlada na Islandiji se je odločila, da bodo pristopne pogajanja ustavili. Zato se je tudi pristopni proces ustavil. Ampak nekaj želim jasno povedati. Islandija je še vedno zelo pomemben partner za Evropsko unijo in pripravljeni smo kadarkoli okrepiti odnose z Islandijo. Mi se nismo odločili stopiti stran. Kadarkoli in če sploh si bo Islandija to želela, bo komisija pripravljena nadaljevati z delom o pogajanjih ki so prišla že precej daleč. Prepričan sem, da bi lahko dosegli rezultat, ki je koristen in pozitiven za obe strani. Gospod predsednik, danes sem vam predstavil sliko o močnem in odprtem pristopnem procesu Evropski uniji, ki najprej zadeva vprašanja reševanja temeljnih zadev. Proces, kjer lahko kandidatke in potencijalne kandidatke okrepijo svojo verodostojnost, če izvajo reforme in te reforme tudi prenesejo v realnost. Vaš odbor nam bo moral pomagati tudi v prihodnem letu in to bolj kot kadarkoli prej, če želimo zagotoviti, da bodo prednosti in priložnosti širitve še naprej vedno večje do pristopa in naprej. Veselim se že odziva parlamenta v zvezi z vsakim poročilom za posamezno državo in veselim se že vaših vprašanj ter komentarjev. Hvala. Hvala lepa koordinatorji dve minuti, poročevalci minuto in pol. Lepo prosim, da se omejite samo na svojo državo. Potem bomo imeli možnost, da spregovorijo tudi drugi kolegice in kolegi, še posebej trije, ki vodijo delegacije Kukan, Flotre in Ruček. Mislim, da bi tudi oni morali imeti možnost spregovoriti. Bomo videli, kako bo kasneje. Ne vem, kako bi v Bosni in Hercegovini sploh lahko prišlo do napredka, če oba najpomembnejša človeka iz Bosne nosita švedski potni list, Ibrahimovič in Ibrisagič. Šalo na stran. V primeru Albanije mislim, da bi lahko odgovorna opozicija že prinesla pomemben napredek. To sem pa mislil resno. Gospod Gomez. Wer vertritt Herrn Salafranca? Potem Salafranca, ELS. Gomez. Ich da. Ja. Yes, I am. Ja. Hvala. Meno EPP. Hvala lepa. Imam par vprašanj. Glede tr Turčje kot prvo. Glede na to, kar ste povedali, ta svežen reform, ki je bil napovedan, je korak v pravo smer, ampak ni pa to še dovolj. Ne dovolj, da bi obravnavali vse težave turških državljanov. Te sreda moramo podpirati, predvsem gre za državljane, ki so protestirali v parku Geze. Sedaj me zanima, kako vi gledate na to. Všeč mi je to, kar ste povedali glede Cipra. Kaj lahko EU stori, da bi oba akterja dejansko prišla bliže pravim polnopravnim pogajanjem glede Cipra. Potem Kosovo, drugo vprašanje, koliko razumem, boste sedaj odprli pridružitveni stabilizacijski sporozum pet dni pred eh, volitvami na Kosovem. Kaj bo to pomenilo? Kako ne bi to podprlo trenutno vlado? In postavlja pod vprašaj enake pogoje za vse. To se lahko zgodi, kaj ne. Potem naslednje vprašanje. Omenili ste to, da se je treba lotiti tega bilateralnega konflikta, ampak kaj pa lahko EU sploh stori za to, da bi rešila še druga odprta vprašanja, kot naprimer. Marsika ima tudi na vpliv na odnos um, med EU in pa temi državami, naprimer um, Fajrom, torej nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija, ta ime, to ime, potem eh, pet držav članic še vedno ni priznalo Kosova. Kaj bo to sedaj pomenilo tudi za sporazum, stabilizacijsko pritožitveni sporazum? Potem pa še par horizontalnih vprašanj. Dali ste pravosodne reforme, potem eh, organizirani kriminal, treba korupcija, to so ključna problematična vprašanja. Kaj lahko storimo za to, da bi vse to poskušali rešiti in pa da bi prenehali z nekaznovanostjo tistih, ki so del korupcije, kajti pogosto imamo um, korupcijo um, zunaj teh, zunaj EU in pa znotraj EU. Hvala lepa, gospod Kukan. Hvala lepa, gospod predsednik, najprej hvala lepa um, komisarju Fuleju imenu naše skupine, zato da je predstavil to poročilo napredku ter pa sveža. Prav tako bi rad podaril, da res zelo cenim njegovo delo pri širitvi tudi na Zahodni Balkan. Prav tako mi je všeč njegov pragmatični pristop in pa sodelovanje za delegacijo parlamenta za jugovzhodno Evropo. Vse to zelo cenimo. Glede na vse, kar ste povedali, gospod komisar, mislim, da je jasno, da postopek širitve na Zahodnem Balkanu poteka naprej. V vsaki državi imamo različne razmere, včasih imamo kakšne korake naprej, pozitivne novice, potem pa kakšne slabe pri drugih državah. Dejali ste to, kar mislim, da vsi mislimo. Na vsak način želimo nekaj pozitivnega povedati o Bosni in Hercegovini prej ste omenili ta no, nogomet in to je bilo to, kar ste se zdaj spomnili, tako na prvo žogo. Potem še sistem, ne, kako pa še drugi. Torej, pomen Evropske unije za regijo je ključen. In pa to, kako naj bi EU vplivala na razvoj v teh državah, to je pomembno. In EU mora ukrepiti svojo vredostojnost v tej regiji. In prav zato potrebuje kredibilne partnere v vseh državah. Imamo nekaj pozitivnih primerov, naprimer v Srbiji, torej to je možno, imamo ta dialog med Kosovom in Srbijo in to moramo podpirati. Gospod komisar, še nekaj sem opazil v vašem govoru, večkrat ste izpostavili kopenhaške kriterije. To ni bilo gotovo na ključe. Uh, kajti v celotnem postopku moramo včasih prvo iti nazaj k temeljem. To je še vedno nujno, treba se držati teh temeljnih točk. Potem ste omenili tudi implementation, um, izvajanje. To je zelo pomembna zadeva in to mora biti pravilno izvajanje, ne pa kakršnokoli izvajanje. Sedaj me predsednik zelo um, strogo gleda, uh, hvala, ne želim se da poslabšati svojih odnosov z njim, zato bom se da kar tiho. Hvala. Hvala. No, to je prva razprava o tem. Še veliko časa bomo imeli v odboru, da govorimo o tem še bolj podrobno. Gospod Nejc, liberalci. Hvala, predsednik, gospod komisar. V imenu naše delegacije, naše skupine se vam zahvaljujem za zelo celostno predstavitev vseh teh širitvenih postopkov. Mislim, da ste imeli prav, ko ste povdarili to, da je širitveni postopek še vedno blizu svojemu izvoru. Omenili ste kopehaške kriterije, politične ter pa ekonomske kriterije. Sam ta postopek pa se je vendarle predvsej tudi sam preobrazil in to skupaj z preobrazbo Evropske unije na splošno včasih države kandidatke, s katerim potekajo pogajanja, pravijo, da so danes merila strožja, kot pa so bila pred 15 leti. In ja, res, ampak EU je sedaj drugačna kot prej. Zato se morajo tudi oni prilagoditi tem spremenjujočim se realnostim. Prav tako, gospod komisar, ste omenili diplomacijo, neposredno, oziroma posredno ste omenili to, da um, ima države določen pristop, eh, komisija pa želi pospešiti širitev. Pogotovo menite, da je to najboljši način, kako te države spodbuditi, da se same reformirajo, da se izboljša življenje teh državljanov. Ampak kaj pa države? prej ste dejali, komisija že petkrat predlagala, že petkrat je predlagala, da bi začeli pogajanja z Makedonijo in vsakeč posebej se je zgodilo, um, da ni bilo nobenega odgovora ali pa so rekli ne v državah uh, in to je pomembno. Potem pravite, komisija predlaga, da bi imeli za Albanijo status uh, kandidatke, tudi to je pomembna zadeva. Potem pa še nekaj. Sama in pa večina kolegov, mislim, da se strinjamo z vami, komisar, konstruktivno sodelovanje in pa seveda tudi kritično um, sodelovanje z vsemi partnerji je nekaj bistvenega. Hvala lepa. Thank you. I'm standing in for Mrs. Lunaček. Hvala na mesto gospod Lunaček. Sem tukaj. Ni mogla priti, ker je na misiji v Tujini. Hvala lepa, gospod komisar. To je yeah bila zelo jasna predstavitev, zelo um, široka in delosežna. Mislim, da zeleni lahko nasplošno zelo podpiramo ta priporočila komisije. Tudi na gospoda Kukana bi se navezala glede Bosne in Hercegovine. To je bil zelo težak korak. Sedaj smo dejali, da ne bomo uporabljali samo palice, ampak tudi korenček. To se je sedaj zgodilo praktično prvič v ušitvenih postopkih. No, ampak gledajte, če se daj tudi korenček ni bil ravno zelo učinkovit, potem ne vem, kaj nas sploh še storimo in mi je zelo žal za ljudi tam. Res, res upam, da bo vsaj enkrat svet poslušal priporočila komisije glede nekdanje Jugoslavijske republike Makedonije in Turčije. Potem pa še nekaj glede Kosova. Gospa Lunaček je tudi poročevalka s tem v zvezi. Um, omenili ste podporo EULUX-u, misija EULEX, ampak kaj pa to, da se naslednje leto izteče mandat, ali lahko poveste kaj več o tem, kako se bo pa to rešilo, kaj ti zaenkrat moram reči, da nismo ravno prepričani, da bodo drugi prevzeli vse te naloge, oziroma da bo vse uresničeno. Ali bodo tukaj kakšne posebne posledice eh, glede na volitve um, na Severnem Kosovem? Kaj se bo potem zgodilo? In potem naslednja točka, kako se bo um, spremljalo izvajanje sporozuma v okviru pogajanj. Moram reči, da v dokumentih tega potencijalnega rezultata oziroma spremljanja nisem našla. Hvala. Uh, hvala, gospod predsednik, hvala lepa, gospod komisar. Videli smo to poročilo, vse skupaj je bilo zelo jasno. Imam eno pripombo in pa vprašanje. Nekaj me zanima glede Albanije. Pri nas v Italiji imamo veliko Albancev, um, s prostitucijo, s kriminalom se so, so zelo vključeni tam in to je za nas velik problem. In potem še nekaj, prej niste govorili o naslednji širitvi, čeprav to zelo pomembna zadeva. 50 milijonov ljudi želi zapustiti Afriko zaradi vojne, pa tudi zaradi drugih težav, zaradi lakote in podobno. Kaj pa boste naredili s temi? Tukaj se govori o širitvi. Kaj pa vse te države, te želijo prevzeti kvote. Ali sedaj končno lahko rečemo, da je um, problem migracije ne samo italijanski problem, ampak um, problem celotne Evrope, torej vseh držav. Se to ni smešno. Hači, Žoržijo? Hvala. In, uh... Eh? Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa komisarju za širito, za vse opravno delo. Ni bilo veliko govora o gospodarstvu vseh teh držav kandidatk. Kajti gotovo je gospodarstvo nekaj, kar bo odročilo blaginjo vsake države in njihovih ljudi. Zato je treba gotoviti, kako se bo posamično gospodarsko gospodarstvo razvijalo. Ali bomo sedaj sem sprejeli 25 milijonov ljudi, ki živijo pod pragom revščine. Kaj želim povedati? Med evropskimi državljani pa tudi med državljani teh eh, držav kandidatk, je vedno manj občutka, da bi imeli veliko koristi, če se vključi Evropsko unijo. Ni veliko interesa, da bi se pridružili. Včasih samo kdo meni, da so jih malce izpustili in pozabili, ampak ni pa pravega interesa, da bi jih vključili. Uh, Mislim, da ni zadosti voditeljske vloge v Evropi nasplošno. Nekaj podobnega kot glede Bosne in Hercegovine velja tudi glede Turčije. V zadnjih 20 letih še več smo pozivali Turčijo, da izvaja protokol iz Ankare. V zadnjih nekaj letih se ni izvalo tisto, kar je EU zahtevala. Kaj bi sedaj lahko storili? Potem trenutna ciprska vlada je že večkrat povedala, da želijo, da bi imeli tudi predstavnika EU pri ciprskih pogajanjih. Omenili ste tudi vlogo OZN, tudi vlogo EU, ampak ali bi bilo dejansko izvedljivo, da bi imela EU svojega predstavnika na teh pogajanjih? To me zanima. Hvala lepa za to in hvala lepa komisarju. Mislim, da ne moramo sedaj nasprotovati um, širitvi, sploh glede na globalizacijo, ampak to širitev je treba ustrezno obravnavati tukaj imamo nekatere specifične regije, tudi bivše Sovjetske republike in te se lahko pridružijo na takšen način, da bi jih lahko s časoma tudi bolj v celoti vključili v Evropsko unijo. Prav tako je treba vse enakopravno obravnavati. Pa še nekaj. Mislim, da v državah kandidatkah še vedno obstaja velike težave. Naprimer vladavina prava, demokratizacija, človekove pravice in tako dalje. Na nekaterih področjih je bil sicer dosežen napredek, ampak še vedno obstaja veliko težav. Naj omenim tudi nekdanje Jugoslovansko republiko Makedonijo, te pa Turčijo, ter pa um, njihove odnose s sosedi. Imam eh, par vprašanj. Ali menite, da bi lahko sedaj tudi um, rešili nekatere vprašanje glede Turčije in pa uh, Grčije in pa glede Fajroma in pa imena. Enako me, me zanima tudi glede Cipra. Ali so bili doseženi kakšni konkretni koraki naprej, tako da bi dejansko vedeli, da se tudi Turčija prizadeva za napredek? Hvala. Hvala, gospod Pak. Hvala lepa. Hvala za teh pet točk, ki ste jih omenili številni so na to že pozabili. Še nekaj želim povedati. Preden sem stopila v dvorano, so me vprašali, če ne bo več komisarja za širitev, kaj se bo zgodilo. Mislim, da bi morali bolj, v, bolj pozitivno gledati v prihodnost. Mislim, da so upravili do, dobro delo, te države imajo perspektivo. Bosna in Hercegovina, naj povem, Mislim, da vsi politiki v Bosni in Hercegovini niso tako zadovoljni nad rezultatom, nogometnim rezultatom, kot smo mi. In to je tisto bistvo. To je problem. V zadnjih desetih, desetih letih je Daytonska pogodba vedno bolj izkoriščena za to, da se umikamo zaradi etničnih sporov smo v razmerah, kot ste jih opisali v tem poročilu. Eh, nismo glasovali poročilo, ki sem ga napisala. Zahvaljujem se gospe Kornelisen, kajti maja smo prav te instrumente imenovali, drugače jih ne bi bilo, zato da bi politiki, politike prisilili k ukrepanju. Mislim, da zagotovimo upanje, podali ste predlog. predlog v zvezi z spremembami volilnega zakonika. Naj povem po angliško, torej volilni zakonik. To, kar ste predlagali vi, so podprli tudi Hrvati. Žal pa ne Ladumža. Gospod Lagumža bi moral vedeti, da bi morala celotna Bosna in Hercegovina sprejeti vaš predlog. Hvala. Lahko uh, sicer bi govorili nekaj dlje, ampak v redu. Gospod Howitt v zvezi z Makedonijo. Hvala lepa. Tudi glede Bosne in Hercegovine se lahko pridružim um, tem analogijam glede nogometa. Um, torej moramo stati um, in stati na žogi. Uh, Hvala lepa komisarju za vse sodelovanje s eh, parlamentom. Ehm, hvala lepa za vse te priporočila, ter pa za to, da se držite mandata. Mislim, da smo sedaj izgubili preveč časa pri teh državah. Ehm, sama država mislim, da je na točki, ki je bila prejšnjega decembra, sedaj je naša skupna naloga to, da ponovno pogledamo, ehm, kje bi lahko dosegli napredek. Sedaj preznujemo pristop eh, Hrvaške in lahko bomo imeli tudi eh, status kandidatke za Albanijo. In sedaj moramo nekaj storiti tudi glede Skopja. Eh, sedaj bo ta država, ki je že dolgo časa v čakalnici, um, ostala zunaj. Um, par vprašanj. Um, 1. marca je bil dosežen sprazum, lepo glede tega. Ali lahko komentirate um, to, kaj se bo zgodilo? Ali se strinjate? Politična volja na vseh straneh je potrebna, vsi akteri v državah morajo storiti svoje, ampak tudi enako politično voljo moramo imeti v drugih sosednjih državah ter pa v Evropskem svetu potem kot drugo. Ali se bo komisija meni pridružila in pozdravila zadnjo izjavo grškega zoranega ministra, ki je dejal, da bo širitev EU tudi prioriteta v naslednjem grškem predsedovanju Evropske unije. Ali se komisar strinja, predsedstvo bi lahko tudi pomagalo pri tem, da bi dosegli do, nov politični zagon, zato da bi rešili problem imena um, za farom. In naj povem, da podpiram njegovo priporočilo, da bi lahko to vprašanje imena rešili v zgodni fazi pogajanja, tako da bi se to čim prej začelo reševati in potem kot zadnje. Se strinjam s komisarjem, um, začetek um, 23. in 24. poglava in pogajanje o tem mora gotovo um, rešiti glavno vprašanje glede teh držav. Prosim, če se navežete na to, na ta argument, kaj ti. Eh, pogosto v predstavnicah EU eh, in po Bruslju ne slišimo zadosti o tem. Hvala. No, to je bil vaš prvi govor, sedaj pa gospod Kacin. Hvala lepa, gospod komisar Fule. Kolegice in kolegi, vesel sem, da ste še vedno zelo proaktivni glede širitvenega postopka. Ta pozitivna ocena napredka Srbije, Albanije, Kosova, Trpa, Črnegore, je nekaj, kar odraža trenutno stanje v teh državah. Ampak prav tako pa to um, daje tudi velik zagon njihovemu napredku in pa reformam. To velja tudi za Bosno in Hercegovino, ko sicer ni del tega svežna. Začetek um, normalizacije odnosov med uh, Srbijo in Kosovom um, je nekaj, kar bi težko, težko dosegli brez um, potencialnega članstva v EU. Sedaj moramo ohraniti ta pozitivni zagon in moramo držati um, se svojega dela obljube. Ko bo dosežen napredek, moramo poskrbeti za to, da bi um, dali določeni državi višji status. Sem pročevalec glede Srbije, zato bi se osredotočil na um, dosežke v Beogradu v zadnjem letu. To, kar je komisija dejala, um, mislim, da je pomembno, da je treba doseči napredek. Uh, V svojem poročilu sem podaril to, da je bruselski sporazum izjemno pomemben eh, sporazum med Srbijo in Kosovom. Prav tako pa je tudi absolutno jasno, da Srbija ter Kosovo ter pa njihovi politični voditelji, eh, so priznali to, da je dialog ter pa normalizacija odnosov um, nekaj, kar je v njihovem interesu in da bodo še vedno nadaljevali po tej poti. Um, lokalne volitve 3. novembra na Kosovem so zelo pomembna um, meja in pa cilj, ki jih je treba doseči obenem pa naj povem, da tudi ne smemo pozabiti na njihove izzive, naprimer vladavina prava ter pa zaščita manjšinskih pravic ter pa človekovih pravic, um, tudi um, pravic glede določenih spolnih usmerjenosti. Sedaj um, je tamkajšnja vlada prepovedala um, parado ponosa v Beogradu Prav tako se mora boriti še vedno proti huliganom ter pa proti kriminalu ter pa zagotoviti vladavino prava v celotni državi. Hvala. Vujanič for Albania. Vujanič, Albanija. Thank you. Chair and... Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod komisar, za to zelo pozitivno celostno poročilo o širitvi, še posebno glede Albanije hvala lepa tudi za to formulacijo, ki ste uporabili v svojem poročilu. Kajti to kaže, da ste zauzeti in da boste nagradili ljudi ter pa države, ki počnejo tisto, kar je prav. To je še posebno pomembno pri Albaniji, kajti Albanija se je res zelo potrudila in marsikaj naredila v zadnjih letih. Če se spomnimo, kaj je bilo pred um, 20 leti, imeli so bunkerje tam na plaži in um, sedaj je to postala bolj normalna država. Seveda pa je treba še marsikaj storiti za to, da bi se lahko morda končno pridružili Evropske unije, ampak dejali ste, da je bilo marsikaj že doseženega in eh, prav tako ste izrazili tudi podporo komisije in ta je ključna. Prav tako je vse to pomenilo tudi za samo Evropsko unijo. Ta mora pokazati sebi in drugim po svetu, da je in bo še vedno institucija, v katero si vsi želijo vstopiti. Da tukaj evropejci um, menijo, da je dobro biti v Evropski uniji. Pri Albaniji je bilo narejenega veliko, včasih se zdi, da je bilo kaj za manj, včasih je bilo kaj predrago in tako dalje. Ampak kakorkoli že, mislim, da vendarle je to zelo pomembno. Ko si pogledamo celotno zgodbo, mislim, da vidimo, da je bilo to zelo dobro leto za Evropsko unijo na področju širitev. Sem hvaležen komisiji za priporočila in res upam, da bo to na koncu tudi uveljavljeno v praksi. Izvajanje je zelo pomembno, kot rečeno. Tudi Albanija upam, da bo dobila um, status države kandidatke čim prej. Seveda je pred začetkom pogajanja treba določiti um, kriterije in jih potem tudi izpolniti pred začetkom. Mislim, da so se koordinatorji bolj kot pa poročevalci držali svojega časa za govor. Sedaj naslednja govorka bo to tudi pokazala. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Res sem hvaležna, da ste se še posebej posvetili Kemenhavenskim merilom. Škoda je, da predstavljate poročilo danes, ker je danes praznik v Turčiji in torej je javnost manj temu, namenje, temu posvečena. Vendar razumem, da tega niste mogli storiti drugače. Komisar, zadnji sem vam rekla, lani sem vam rekla, da Turčija ima dve podobi in to se je leta 2013 tudi pokazalo. Po pozitivni plati smo imeli reformni svežen glede pravosodja. 30. septembra so sprejeli demo, eh, svežen glede demokratizacije, potem pogovori z PKK-jem, imajo varoha človekovih pravic. No, po drugi strani pa imajo politično vzdušje, kjer se zdi, da kompromis sploh ne obstaja niti kot beseda in da ima preveč pogosto pristop absolutne večine. Torej, na negativni plati vidimo eh, proteste v parku Gezi, ki smo jih mi kot parlament obsodili oziroma ravnanje z njimi, v zvezi z njimi. Torej vidimo da še vedno ni pravega pristopa, ki bi ga lahko pričakovali od prave demokracije. Torej, da večina mora poštevati manjšino in da je legitimna pravica to, da se lahko protestira. Protesti v parku Gezi so pokazali, da obstaja živahna družba, ki, ki pove svoje naglas. Veliko je treba storiti glede svobode izražanja in glede svobode medijev, glede medijske eh, pluralnosti tega še ni. Ko govorimo o tem, na čigavi stanje je žoga, naj povem, da obžalujem, da ni prišlo do play-offa za, za svetovno prvenstvo včeraj na nizozemskem, vendar mislim, da je pomembno da igramo še naprej. Sedaj je žoga na njihovi strani. Nujna je normalizacija odnosov. Hvala. Um, uh, no, najboljši turški igralec tako ali tako igra za Nemčijo. <laughs> Mr. Rušek. Otroček. Hvala, gospod eh, predsednik, dragi komisar, kolegi. Mislim, da širitvena politika je ena najbolj uspešnih politik, politik, ki smo jih imeli v Evropski uniji. Kdo je pred 25 leti dejal, da bodo eh, države za železno zaveso danes članice? In ne smemo pozabiti, zakaj gre pri širitvi. Gre za mer, stabilnost, sodelovanje, blagostanje za regijo. Leta 2013 smo bili precej uspešni, Hrvaška se nam je pridružila kot članica, Črnagora se je začela pogajati, bili smo priča napredku odnosu med Beogradom in Prištino. Imeli smo uspešne volitve in napredek v Albaniji. Kar zadeva skupino socialistov in demokratov, naj povem, da smo že v preteklosti podpirali širitveni proces in kljub vsem težavam, s katerimi se srečujemo v svoji državi članica, bomo tako ravnali tudi v prihodnje. Kajti mi nismo pozabili, zakaj gre pri tem procesu. Da države in njihovi politiki in javno prava morajo narediti svojo domačo nalogo. Izpostavili ste nasplošno in za vsako državo posebej, kaj mora kdo storiti. Torej, to je zelo jasno, to lahko le podpremo. Vendar, ker smo politiki, bi rad nas vse pozval, tudi mi moramo narediti svojo domačo nalogo. Ko govorimo o širitvi, včasih govorimo o širitveni utrujenosti v svojih državah. Zato bi vas rad pozval. Moramo se pogovoriti vsem z našo javnostjo in zato lahko izkoristimo evropske volitve, ki bodo prihodnje leto. Torej tudi mi lahko opravimo svojo domačo nalogo, tako da bo sestava prihodnega Evropskega parlamenta čim bolj pozitivno naklonjena mm, širitvi, tako kot je to bilo doslej. In še nekaj imamo skupino eh, socialnih demokratov iz Zahodnega Balkana, ki smo jih danes povabili sem ob tej priložnosti. Rad bi jim zrekel dobrodošlico in se vam zahvalil, da so lahko tu danes z nami in da lahko spremljajo našo razpravo. Hvala. Well. Tudi sam vam izrekam dobrodošlico. Hvala, da ste prišli in da ste z nami. Gospod Preda, izvolite. Thank you. Hvala, gospod predsednik. Letos Islandija več ne dobi svojega poročila o napredku. To je posledica uh, odločitve islandske eh, vlade, ki se je junija odločila zamrzniti pogajanja. Kot ste večkrat dejali, je bila Islandija odlična kandidatka. In danes ne moremo predvidevati, kakšne, kakšno bo nadaljevanje. Bo morda prišlo do referenduma, bo morda prišlo do kakšne odločitve vlade ali bo pa eh, to ostalo torej zamrzneno. Ne vemo, bomo videli. Kot je dejal komisar File, in to lahko le poudarimo, so naša vrata odprta. Eh, hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Flotra. Hvala. Za razliko od gospoda Rovčeka menim, da bo eh, morebiten pristop Turčije Evropsko unijo zelo žboča tema pri evropskih volitvah. In eh, mislim, da to je nekaj, kar, če se moramo zavedati, torej poleg poglave 22, ki pomeni konec dolge zamrznitve pogajanj, je prišlo do predloga, da bi odprli poglavje 23 in 24. Pogajanje s Turčijo bi s tem menila eh, eh, do uh, uh, določenega napredka. Seveda, dogodki v parku Gezi so pokazali marsikaj. Tudi to, da si ljudje želijo demokracijo v Turčiji. In na to se moramo odzvati. In kot je dejal komisar File, je najboljše urodje ravno to, da imamo eh, evropsko perspektivo s tem, da bomo spodbudili reforme. Vendar vprašanje je, kako o tem pripričati svet. Kaj ti na vse zadnje je svet tisti, ki mora sprejeti odločitev glede odpiranja po glavi. In s tem bomo lahko dejansko dosegli svoje obljube, ki, jih, ki smo jih podali Turčiji in torej, kaj storiti, da bi pripričali svet glede tega. To je moje vprašanje za komisarja Fileja. Mislim, da moramo sedaj zapreti seznam govornikov. Razpravo moramo končati. Na voljo imamo samo 8 minut in tudi gospod komisar mora imeti razumen čas, da odgovori. Right question, huh? da, to je pravo vprašanje. Kako prepričati države članice, da se zavejo priložnosti? do katerih bi prišlo v zvezi s Turčijo. Nekaj bi rad povdaril, glede na to, čemu smo bili pričalani, ko sem vas obveščal o poročilih o napetku za 2012. Takrat je Evropska komisija podarila potrebo potem, da je Evropska unija še naprej um, standard za države članice, če želimo biti ta prava platforma. In dobro je videti, da tuški uradniki se nam sedaj pridružujejo v tem in tudi sami podarjajo, kako je to pomembno. Upam, da bo to ena tistih tem, ki bodo poskrbele za to, da bo svet in države članice se lahko bolj osredotočil na priložnosti, In to sem že povedal. Odpreti poglavje 23 ni zgolj nepomemben uh, dogodek v prestopnem procesu, ki ne pomeni nič. Ne, gre za to, da smo si tri leta za to prizadevali in mislim, da si vsi uh, Eh, zaslužimo nekaj, torej dejstvo, da smo odprli poglavje 22 in prišlo je do pozitivnega učinka zaradi pozitivne agende in upam, da bomo kmalo videli tudi dobre novice glede uh, sporazuma o vizumih in ponovnem sprejemu. To mora biti sprožilec. In še nekaj, Turčija mora doseči svoje glede dodatnega protokola. Sprašvali ste me o sankcijah. Mislim, da je največja sankcija tudi osem uh, poglavi blokiranih strani sveta. Teh osem poglavi je soglasno blokiranih in na osnovi priporočila komisije. Potem, ko bo Turčja izpolnila dodatni protokol, Naslednji dan bo komisija predlagala, da se sproži ponovno pogajanje glede blokiranih osmih poglavi in to bo gotovo spodbuda. In menim, da moramo vključiti poglavje 23 in 24, kaj ti dejansko tu pride do pomembnega vpliva. Če govorimo o dogodkih, ki so se zgodili maja in junija v Turčiji, In če govorimo o tem, da je treba govoriti o tem, kaj menijo državljani Turčije, potem moramo, moramo uporabiti najbolj učinkovita orožja, ki jih imamo na voljo. In to sta poglavje 23 in 24. Naj še enkrat spomnim to, kar gotovo veste. Našim turškim kolegom nismo mogli niti predstaviti odvritvenih meril za ta poročila, niti screening poročil samih. Predstavljate, kakšen zagon bi torej eh, pomenilo, če bi začeli delati na poglavju 23. In bi s tem tudi odprli to pomembno poglavje. Kar zadeva horizontalno vprašanje, zelo cenim podporo, ki sem jo slišal strani eh, poročevalcev in koordinatorjev. Naj vam zagotovim nekaj. Širitev ni na avtopilotu. Širitev je zelo politični proces, ki ga vodijo države članice, kjer imate tudi vi zelo pomembno vlogo. Stroga pogojenost je pomembna. Otipljivi dosežki so nujni za to, da okrepimo verodostojnost tega procesa. To dolgujemo državljanom zlasti v času ekonomskih in finančnih težav v naših državah članicah. In moramo biti pripravljena na njihovo vprašanje. Zakaj je širitev pomembna? Kaj to, kaj to, kako to koristi državljanom držav članic. Javno mnenje je pomembno in vse, kar počnem glede širitve v vseh teh letih, je podrejeno temu. Ne skušam zgolj pripraviti nekih svečanih govorov, ne, temveč eh, politike, ki bodo okrepile širitev. Ko govorimo o tem nekem motu širitve, naj vam povem, kakšen bo motu za 2014. Takrat bom pripravil zadnja poročila napredku. Veste, da smo začeli z verodostojnostjo. Na to smo govorili o, o možnosti za spremembe. Lani smo govorili o vladavini prava, letos govorimo o tem, kaj je temeljno. Najprej bi nekaj povedal glede gospodarstva. O tem sem že govoril. Rekel sem, da se v pristopnih pogajanjih težko se točno zgolj na tisto vprašanja, ki so bila eh, del pravnega reda, pri tem pa ne upoštevam spremembe eh, v odnosu do ekonomskega upravljanja in tega, kar se pripravlja v različnih triologijih, razpravah in tako naprej. Zato letos pripravljamo okrepljeno politiko glede teh zadev, glede makroekonomskih in fiskalnih vprašanj. Imeli bomo bolj, imeli bomo bolj usmerjena priporočila in strožji bomo pri nadzoru izvajanja. In potem je tu še nov pristop, ki se bo osredotočil na konkurenčnost. Če se gledate poročila, boste eh, videli, da sta oba pristopa utemeljena na institucionalnem okviru države. Bomo povabili, da predstavijo tri študije in to hkrati. S tem bodo ustvarili koherentno sliko ekonomskih reform, ki bodo spodbujale rast in konkurenčnost z solidnim institucionalnim okvirom, ki to lahko nadzira in spremlja in pomaga državam kandidatkam, da osmerjajo svoje, svoje prizadevanja. In kaj je cilj tega, da se znajo spopadati z istimi težavami, s katerimi se. Eh, spopade države članice. Tako da potem, ko bodo članice Evropske unije, bodo popolnoma pripravljene ne le, ko gre za poglavje 23 in 24, temveč tudi, ko gre za zelo pomembno vprašanje ekonomskega upravljanja. Slišali smo pomembno vprašanje strani deljarskega kolega glede. nedavnih tragičnih dogodkov v sredozemlju. Ne bom zauzel alibija in rekel, ne, sam sem komisar za širitev, nimam nič s tem v zvezi. Ne, to je zadeva za celotni kolegi in predsednik in Cecilija Malmström sta uh, obveščala o nedavnem obisku v regiji in sta dejala, da ne gre za odgovornost ene, dveh ali treh držav, temveč da gre za odgovornost v celotne Evropske unije in sam bom zagotovil, eh, da ko imamo, da v procesu širitve da se bodo države, ki trke na vrata Evropske unije, da se bodo zavedale, da bodo tudi same prevzele to odgovornost, ko bodo vstopile v Evropsko unijo. Turčija in Cipr. Da, tu vidim številne pozitivne elemente, ne le retorično, temveč v dejanjih in spodbudilo me je to, da je predstavnik ozena predstavil ta nov pristop in glavni pogajalci z obeh strani sta, so bili povabljeni v Ankaro in to je gotovo dober znak. Poleg tega imamo tudi bolj intenzivne stike z Evropsko unijo in poziva se nas, da bi morali igrati večjo vlogo in mi smo jasno povedali, da smo pripravljeni na to, pa tudi že sedaj imamo tam predstavnika. Imamo smerjevalno skupino glede Cipra, ki se je nedavno sestala in jasno sem povedal, pod kakšnimi pogoji bomo pospeš, po, povečali našo prisotnost. zadeva Bosno in Hercegovino in nekdanje Jugoslovansko republiko Makedonijo. Sedaj imamo ekipo v Bosni in Hercegovini, ki skuša izkoristiti zagon uh, iz sestanka, ki smo ga imeli na visoki ravni oktobra. In upam, da bomo lahko pomagali državam, da dosežejo sporazum glede spremembe ustav in sprejetja volilne zakonodaje na način, da bodo upoštevali uh, sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice poleg tega pa to mora stiti tako, da bodo upoštevali institucionalni okvir Bosne in Hercegovine. Vendar seveda ne na račun sodbe Evropskega sodišča za človeške pravice. Zelo pomembno je, da voditelji v Bosni in Hercegovini razumejo, da je sedaj čas, da gredo iz okvira Daytona v okvir š, evropske širitve in tu jim res lahko pomagamo glede številnih vprašanj. Nisem vsega omenjal. Nisem, nisem omenjal koordinacijskega mehanizma, da lahko govorijo z enim glasom in tako naprej. Poleg tega smo imeli težave glede tega. Uh, glede določenih drugih eh, vprašanj. Seznam težave dolg, vendar mislim, da se morajo zavedati, kako pomeni ta most, da prestopijo v neko okvir, kjer jim res lahko pomagamo, da se lotijo svojih težav. In drugič, upam, da bodo razumeli eh, sporočilo, ki je vedno bolj jasno. Obstajajo določene posledice če ne upoštevaš svojih mednarodnih zavez. In začel sem že postopek, da bi preusmeril vsoto iz IPE namenjene za Bosno za druge potrebe v regiji, če tako rečemo. Vendar upam, da bodo slišali tudi, kakšne so naše zaveze na strani spodbud, da če bodo oni napredovali, jih bomo mi lahko spodbujali, da se lotevajo nelahkih nalog, s katerimi se soočajo v Bosni in Hercegovini. Nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija veliko časa je bilo zgubljenega in zaskrbljen sem glede novih, novega poročila, glede eh, izvajanja priporočil, glede ugotovitev delne skupine. In upam, da bo sta vlada in opozicija začela dialog in da sporazum in izvajanje ne boste pod vprašajem. In upam, da bo vlada znova proučila uh, vprašanje glede centra v Skopju. Torej, volitve bodo Eh, morda priložnost za to, da, izkažejo, da se izkažejo demokratična mirila v Makedoniji. Um, ogledali smo si ugotovitve pristojne komisije, ko smo pripravili svoje poročilo in upamo, da bo vlada lahko začela celovit dialog. In to je še odprto vprašanje od tega, ko je bil sprejet sporozum 1. marca. Potem Združenje novinarjev je torej pomembna tema in tudi to bi bilo dobro za ta dialog in to bi bil konstruktiven korak v to, da bi dialog šel v pravo smer. strinjam se s tistimi, ki so dejali, da je grško pisestvo priložnost za celotno regijo. Moja ponudba grškim oblastem je nekaj, kar sem že osebno povedal grškemu premijeju. Je sicer to, povedite nam, kako vam lahko komisija pomaga, da boste tekom svojega predsedovanja Eh, dosegli to, da bodo vse države v regiji šle naprej na svoji evropski poti. Torej, zato smo tudi predlagali to, kar smo glede nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije državam članicam, vsem državam članicam moramo dati jamstva in zagotovila, da je naš zadnji predlog tak, ki ga lahko izvedemo in da bo prišlo do boljših pogojev tudi zato, da se lotimo vprašanja imena države. In menim, da sporočilo politikom tam je, da gre za čas, ko ne bi smeli razmišljati zgolj o ceni kompromisa, temveč moramo tudi razmišljati o tem, kakšna je cena statusa quo. Če bomo tako nadaljevali še nekaj časa, kajti tudi to ima svojo ceno. Verjetno nisem odgovoril na vsa vprašanja. številne vprašanja so bila zelo dobra. Gospod predsednik je jasno povedal, da delo, ki bo potekalo po, po tem predsednici, bo takšno, da bomo imeli veliko priložnosti, da smo lahko s tem pogovarjali. In res hvala za podporo tega odbora, hvala za podporo članom Evropskega parlamenta, kajti to podporo res lahko vsak dan čutim. Hvala lepa. Um, session is closed. Konec zasedanja. Thank you. Thanks. Thanks. Thanks. Thanks. Thanks. Thanks. Thanks.